Uh, let's start point uh, number 22, the situation of fundamental rights in the European Union. Začnimo s točko 22, eh, ki se nanaša na letno poročilo o stanju glede temeljnih pravic v Evropski uniji. Tu gre za posebno pristojnost odbora, ker smo pristojni za zaščito državljanskih pravic na ozemlju Evropske unije, torej človekovih pravic in temeljnih pravic. Kot se verjetno spominjate, je bilo organiziralo zelo zanimivo zaslišanje 30. marca na to temo. Osnutek poročila je bil predstavljen dan pozneje strani gospe Laure Ferrara. Danes bomo razpravljali o številnih predlogih sprememb, ki so bili predloženi na osnutek poročila, ki smo jih prejeli. Gre za 909 predlogov sprememb v celoti. Glede na to, da je bil rok za uložitev predlogov sprememb eh, podaljšan in glede na to, da smo prejeli veliko število predlogov, eh, pač nismo mogli pripraviti vseh eh, jezikovnih različic do danes, sedaj pa predajam besedo gospe Farara. Innanzitutto ringrazio Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki so prispevali predlogi sprememb. Hvala kolegicam in kolegom in tudi umestnim skupinam ITKU, kar zadeva preglednost in boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Hvala med skupini za pravice otrok in pravice LGBTI ter tudi drugim med skupinam. Kakor ste rekli, dobili smo 909 predlogov sprememb, to je kar precej. Ampak to kaže, kako pomembno je poročilo in koliko zanimanja je zanj. Seveda zadeva zelo pomembno vprašanje za Evropo in tudi sama sem uložila nekaj predlogov sprememb. osnutek poročila je seveda omejen, zato ker je pač poročevalec oziroma poročevalka prav tako omejena. Prvič sem morala biti precej strnjena in kratka. Prvi komentar zadeva strukturo poročila. Ko je bil osnutek poročila predstavljen, sem že povedala, da je poročilo razdeljeno na dva dela. Prvi del zadeva institucijo institucionalna vprašanja in drugi del kršitve. Prvi del, tukaj lahko povem, da bo struktura ostala takšna, kot je. Pri institucionalnih vprašanjih izpostavljam potrebo po močnem odzivu evropskih institucij. Evropski parlament bi moral predstaviti svoje stališče in komisiji poslati jasno sporočilo. Vključila sem tudi zamisel o notranji strategiji za temeljne pravice, kajti po mojem mnenju se moramo praktično odzvati na kršitve človekovih pravic na evropski ravni. Prebrala sem vse predloge sprememb z velikim zanimanjem, nekaj zelo dobrih zamisli, je v poročilu oziroma v teh predlogih, s katerim lahko obogatim poročilo. Lepo je videti, da večina od vas podpira moje predloge in da ste jih pripravljeni dopolniti. Prosili ste me, naj uskladim notranje politike z zunanjimi dejavnostmi, tudi spremljanje po državah in eh, merila iz Kopenhavna so bila omenjena. Tudi drugi člen naj bi bil nekakšna predmožnost šestemu členu, prav tako imamo pregled stanja na področju temeljnih pravic. Veliko je bilo torej zanimivih zamisli in predlogov. Poskusiti bom poskušala vse v svoje končno poročilo. Drugi del, drugi del zadeva specifične kršitve, pravic, ki so zapisane v listini. Tudi tukaj je bilo podanih veliko predlogov sprememb. Želela sem ohraniti strukturo. Kajti, kakor veste, smo imeli nekaj makrokategorij, potem pa nekaj podkategorij specifičnih kršitev, makrokategorije želimo hraniti. Mislim, da bo to državljanom, voljivcem pomagalo, da poročilo preberejo. Mislim, da bi morali poslati jasno sporočilo komisiji in če bi sprejeli vse predloge sprememb ki so bili uloženi, bi to spremenilo strukturo. Mislim pa, da bi morali ohraniti kategorije, kot so varnost, pravice otrok, kriminalne dejanja in sovraštva, kriza, vrčevalni ukrepi, organizirani kriminal, korupcija in tako naprej. Ti naslovi so koristni, kajte s tem se lahko posvečamo najpomembnejšim elementom in vidikom seveda si moramo pogledati tudi prejšnja leta 2013-2014. Veselim se že vaših mnenj, veselim se tudi vaših predlogov. Na naslednjem zasedanju poročevalcev v senci si bomo zadeve pogledali podrobneje. 21. v Strasburu se mi zdi, da bomo to obravnavali takrat upam, da bomo lahko nadaljevali z delom, ki smo ga že začeli. Veliko zasedanj poročevalcev v senci smo že imeli in upam, da bomo lahko dobili poročilo, ki ga podpiramo vsi. Želim si, da bi na koncu dobili poročilo z široko podporo vseh v odboru in V najboljšem primeru si lahko obetamo celo soglasno sprejetje. Upam, da bo debata dobra in uh, upam, da bomo na koncu dobili dobro poročilo, ki ga bomo lahko podprli vsi. Hvala. Hvala lepa, gospa Ferrara. Besedo dobijo poslanci, ki se želijo oglasiti. Najprej pa dobijo besedo poročevalci v senci, gospa Gal, ki nadomešča gospod Vozenberg iz ELS. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, govorim v imenu gospe Vozenberg. Prebrala bom njen prispevek. Danes je žal odsotna, zato ker je umrl mož prepričana sem, da lahko vsi sočustvujemo z njo. Prebrala bom to, kar je ona pripravila za gospod Ferrara. Na začetku želim še enkrat podariti, da so razmere na področju temeljnih pravic občutljiva tema. Zato moramo biti pozorni na različne vidike, prav tako moramo čim bolj natančno na njih opozoriti. Zato želim čestitati poročevalki, gospe Ferrara, za dobro opravljeno delo. Upam, da bom na koncu poročilo lahko podprli vsi ali večina. To bo pozitivno vplivalo na ukvarjanje z temeljnimi pravicami v splošnem v prihodnosti. Vložila sem 5, 53 predlogov spremem, prav tako sem podpisala številne druge kolegic in kolegov, ki so zelo pomembni za mojo skupino. Moja skupina je vložila 134 predlogov spremem, kar zadeva prvi del poročila gospe Ferrara v zvezi z institucionalnimi vprašanji. Tukaj lahko rečem, da je to zelo težko vprašanje, kompleksno vprašanje, ampak upam, da bomo našli rešitve. Seveda, vsi instrumenti, ki so na voljo v pogodbah, zato da bi spoštovali pravice, ki so določene v drugem členu, morajo biti vedno predmet uporabe. Preden oblikujemo nove strukture, moramo najprej izkoristiti obstoječe strukture in jih tudi posod upoštevati. Seveda je zelo pomembno za mene tudi, da je jasno, da vemo, da nam sedmi člen PDEU že omogoča vse mehanizme za izvajanje listine temeljnih pravic in za izvajanje zakonodaje EU na tem področju. Zato menim, da ni potrebe potem, da bi oblikovali nov mehanizem, ampak da bi pripravili notranjo strategijo, ki jo bomo okrepili z enim načelom. Vse določbe pogodbe in vsa zakonodaja EU se mora uporabljati v celoti, zato da se zagotovi spoštovanje temeljnih pravic v praksi. Vloga Agencije za temeljne pravice in tudi njeno strokovno znanje je ključnega pomena ne samo za preprečevanje, ampak tudi za boj proti kršitvam temeljnih pravic v Evropski uniji. Zato gospod Ferrara spodbujamo, da pripravi zbirko podatkov, kjer bodo objavljena vsa poročila na to temo. Strategija pa bi morala biti seveda v načelu z načelom subsidijarnosti, zato da bo Evropska unija ravnala v okviru pristojnosti, ki so določene v pogodbah. V drugem delu poročila širimo mm, temeljne pravice, dodajamo kibernetski prostor in izkoriščanje. Prav tako se moramo boriti proti radikalizaciji in terorizmu, zato ker je terorizma v zadnjem času bilo veliko v Evropi, prav tako je treba zaščititi jezikovno, versko in drugačno raznovrstnost, zaščititi moramo invalide, manjšine, migrante in tudi begunce. Potreba potem, da se bolje zaščitijo Romi, je jasna, komisija mora tudi razviti strategijo za boj proti sovražnemu govoru, prav tako pa moramo imeti skupen prostor pravosodja. Prav tako so bili uloženi predlogi sprememb v zvezi z vrčevanjem in solidarnostjo v krizi. Seveda obstajajo še druga področja v poročilu, ki so občutljiva za mojo skupino, zato bomo o tem še govorili to je bilo pismo gospe Vozenberg. Hvala. Hvala lepa. Gospod Niedermayer, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam se ti zahvaljujem, Laura. Mislim, da si je upravila dobro delo v zadnjih tednih. To je zelo dobro upravljeno delo. Hvala. to je zelo občutljiva tema in to ste ustrezno obravnavali. Hvala. 909 predlogov sprememb kaže, kako politično pomembno je to področje za Evropsko skupnost in za Evropsko unijo. Mislim, da je to dober znak, zato jo moramo vzeti resno. Razprave so bile zelo dobre in tudi v prihodnosti mislim, da bomo imeli dobro razpravo strinjam se z gospo Ferrara, da je struktura poročila zelo pomembno vprašanje. V svetu s tem smo imeli nekaj razprav in mislim, da poročilo gre v pravo smer. Zame je zelo pomembno, da se posvetimo prvemu delu tega poročila, kajti v ta del so vključena neka, neki splošni pogledi in to je zelo pomembno za tudi teoretično ozadje poročila, tako da je po mojem mnenju to pomemben vidik. Mislim, da potrebujemo nov mehanizem na tem področju. Zato, ker so se razmere spremenile. Imamo nove izzive. V nekaterih evropskih državah prihaja do sprememb tudi drugače. Zato seveda lahko uporabimo obstoječa orodja in mehanizme, ampak mislim, da bi morali govoriti tudi o novih pristopih in novih orodjih. Po mojem mnenju bi to moral biti pomemben del razprav v prihodnosti. Veliko je vročih tem, ki so vključene v to poročilo. Torej, migracije, LGBTI, begunci, Romi in tako naprej. To je vključeno v poročilo podpiram pa seveda tudi oblikovanje letnega političnega cilja za spremljanje temeljnih pravic v državah članicah. To mora temeljiti na poročilih po posameznih državah. Komisija bi to pripravila na osnovi razpoložljivih podatkov, na osnovi podatkov komisije, agencije za temeljne pravice in tudi na osnovi podatkov nevladnih organizacij. Takšna strategija bo uspešna le, če bo temeljila na načelih pravne države, kajti pravna država je predpogoj za temeljne pravice. Je tudi predpogoj za to, da spoštujemo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe in mednarodnih konvencij. Mislim, da je to ključnega pomena za medsebojno zaupanje med državami članicami. Zato je zelo pomembno, da oblikujemo območje svobode, varnosti in pravice. Komisija in svet sta oba um, podprla ta pristop in na to jih moramo upozoriti. Zame je zelo pomembno, da v Strasburu govorimo odprto, vsa vroča vprašanja morajo biti predmet razprave, na to pa bomo dobili poročilo, ki ga bomo lahko podprli vsi ali večina. Hvala. Thank you. Hvala. Beseda dobi gospod Louis Michel. Merci, merci beaucoup. Hvala lepa, hvala lepa gospa predsedujoča. Tudi sam bi se pridružil čestitkam kolegom delu gospe Ferraro. To je zelo dobro opravljeno delo in gospod Gal pa prosim, če kolegici prenese moje sožalje. Mirila iz Kopenhagna niso tu začasno, to niso oportunistični kriteriji, temveč morajo biti otipljivi in uporabljajo se za vse države članice in ne samo v času, ko se država pripravlja na pridružitev Evropski uniji. Torej, spoštovanje demokratičnih eh, načel in pa vladavine prava. Naj povem, da Evropska unija zaenkrat eh, tu res improvizira in eh, rešitve so včasih prav očitno oportunistične. In uh, pogosto preplašne. Potrebujemo sistematičen, objektiven pristop in treba je oceniti situacijo na ta način v vseh državah članicah in potrebujemo letno poročilo za vsako posamezno državo. Dokler tega ne bo, bomo imeli isto težavo še naprej. Predlog v tej smeri sem tudi že predstavil v svoji skupini. Glede tistih, ki jih morda skrbi, kaj želimo, naj povem naslednje. Torej, ker sem bil poročevalec um, na tem dosjeju, vem, da tudi ene same države ni, ki ne bi imela določenih eh, težav z temeljnimi pravicami, vključno z mojo državo. In to sem povedal, to sem, eh, tega nikoli ni nihče skrival in eh, moramo si prizadevati za to, da bomo skupaj dosegli spoštovanje temeljnih pravic po celi Uniji. Večina skupin se strinja, glede tega, da je treba nadzorovati situacijo v vseh eh, državah, da je treba nadzorovati uporabo in izvajanje temeljnih pravic eh, v vseh državah. In torej to so vsi elementi, ki jih najdemo v predlogu gospe Ferrara, torej skupine SND in eh, zelenih. Zelo pozorno In z velikim zanimanjem sem si prebral amandma 121, ki ga je uložila gospa Vossenberg, poročevalka v senci, kot tudi eh, pet drugih eh, poslancev ELS-a. Torej, tu gre za zamisel stalnega eh, nadzorovanja situacije v državah članicah. Gospa Gal je to dala že vedeti na zadnjem eh, sestanku odbora, s tem, da je pogoj ta, da morajo biti merila skupna vsem državam članicam in morajo biti objektivna. Tisti, ki si prizadevamo za obravnavo po posameznih eh, državah, eh, se s tem povsem strinjajo. Torej želimo objektivne kriterije, ki bi bili uporabni v vseh državah članicah karkoli drugega bi bilo neumno in neučinkovito. Torej, zanima me, ali iz tega amandmaja lahko sklepamo, da se bo ELS pridružil drugim skupinam in um, da bo skupaj z nami poslal uh, signal uh, komisiji, da želimo analizo po posameznih državah. To bi bilo dobro vedeti in zanimivo bi bilo. In tudi ta. Eh, seznam pravic, torej to je minimum. Moja skupina bi šla še korak dlje, želeli bi eh, strukturiran mehanizem, ki bi bil prilagojen eh, mehanizmu mm, evropskega semestra in na ta način bi lahko komisija izdajala formalna priporočila državam članicam, ki kršijo temeljne pravice. Sedanji člen 7, ki ga dobro poznam, Tudi sam sem sodeloval pri reviziji tega člena po uh, aferi Haider v Avstriji. Torej, ta člen, kakršen je sedaj, ne gre dovolj daleč. Mehanizmi so tako kompleksni in tako zapleteni in potrebujemo tako zapletene večine, da praktično vsaka država uživa veto, se pravi, je to neuresničljive. Uh, členom 7 ne moremo doseči naših ciljev. Amandma 210 eh, eh, poročevalke v senci ELS in še drugih eh, poslancev, ki predvideva kršitve oziroma kazni v primeru kršitev. Sprašujem se, če bi tu morda našli, lahko našli um, kompromis in na to imamo še uh, um, teme, ki jih je gospa Ferrara sicer že pokrila v svojem poročilu, ampak temu bi dodal še uh, vse programe masivnega nadzorovanja, nove tehnologije, tu imamo v mislih naprimer brezpilotna letala in uh, tako dalje. In pa mislim, da v tem poročilu ne smemo nikogar izpustiti, to vključuje tudi eh, brezdomce in tako dalje. Torej, mislim, da moramo biti glede tega posebej eh, strogi in si zlasti prizadevali za uh, spoštovanje temeljnih pravic, zlasti v luči sedanje situacije, ko državljani Evropske unije že tako dvomijo v projekt Evropske unije in zato mora biti unija tu še posebej pozorna, da se bodo temeljne pravice spoštovale. Uh, Hvala, gospod Vržja. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, v veliki meri se strinjam s tem, kar so povedali kolegi. Tudi sama bi se zahvalila poročevalki, kajti res je zelo prijetno delati v teh okoliščinah. Prav tako bi tudi sama prosila gospod Gal, da naši kolegici prenese naše sožalje. Nisem prebrala vseh predlogov sprememb, ampak v veliki meri za nje velja, torej v veliki meri, ne za vse, ampak eh, mislim, da za nje velja, da eh, bomo verjetno našli rešitve, da so precej eh, skladni z tem, kar si želimo. Tudi sama sem zelo um, si zelo želim, da bi ta predlagan okvir ostal, eh, zato ker eh, je zelo jasen in zdi se mi, da je treba narediti vse, kar lahko storimo, da ohranimo to strukturo poročila, ki je zelo pregledno in jasno. Mi smo uložili približno 70 amandmajev. Mislim, da to ne posega resnično vsebino uh, poročila, temveč gre bolj za dopolnila, za um, morda nekatere točke, ki bi jih radi še bolj počrtali, naprimer za eh, nekatere manjšine, Rome, LGBT, za koherence med notranjimi in zunanjimi politikami na področju eh, varstva podatkov in tako dalje. Mislim, da je gospa Gal tista, ki je omenila novo situacijo, s tem se strinjam. Sama se ukvarjam s človekovimi pravicami že 30 let in leta in leta si že prizadevamo za to, da bi eh, se eh, človekove pravice uresničevale. Zadnje leta pa si prizadevamo za to, da se ne bi krčile. Se pravi, to je pomembna sprememba. Interna strategija je res eh, minimum če smem tako reči. To je lahko samo prvi korak, potem pa je treba iti še korak dlje, kajti sicer se lahko sprašujemo, če ima ta uh, listina o temeljnih pravicah sploh kakšen smisel ali je to samo nek papir, s katerim mahamo, če je to potrebno. Vem, da smo vsi zelo navezani na vprašanje uh, demokracije vladavine prava in pa um, to kaže tudi vsaka anketa Eurobarometra, torej um, evropski projekt eh, res temelji na tem. In zato je zelo pomembno, da se glede tega tudi izrazimo. In to tudi v odnosu do podobe Evropske unije eh, v tujini, kajti nima smisla, da Evropska unija uh, Eh, pride ga drugim, če sama ne spoštuje na vlastnem eh, teritoriju eh, temeljnih pravic. In to vprašanje notranje zunanje povezave je za me zelo pomembno. Mrs. Van Berg, your request is for the go. Za Guen, gospa Van Berg. Odfane kolegor, den Evropske unije. Spoštovani kolegi države članice Evropske unije so se dogovorile o listini o temeljnih pravicah. To so vrednote, ki jih eh, želijo vlade zajamčiti svojim državljanom, tako da bi lahko Evropska unija zagovarjala in spoštovala te pravice znotraj svojih menja, da bi se zazemala za enakopravnost, eh, enakost eh, demokratičnost in podobna pravna načela. Evropske institucije so varuhinje te listine in treba bi bilo spoštovati tudi suverenost držav članic v skladu z načelom subsidijarnosti. Politični dogmatizem pa je vseeno pronical tudi v to poročilo. Če priporočate da naj bi Evropski parlament pozival države članice, da naj um, prekršijo nacionalno um, zakonodajo tako, da ne vračajo nezakonitih migrantov, ki čakajo na izgon, se mi to zdi popolnoma nespremljivo. V dokumentu je govora tudi o migracijah, um, kjer opisujete stanje, ki je v popolnem nasprotju z realnostjo. Govora je tudi o dogovorih parlamentom in mislim, da tu vidik odgovornosti ni pravilno predstavljen, tako da bom težko glasovala za, za tako, tako zelo široko zastavljen dokument. Naša politična skupina bi vsekakor rada obsodila protisemitska občutja v Evropi. Ne želimo biti samo tolerantni, radi bi zaščitili svobodo veri za vse evropske državljane. Gospod Jurek. Chciałem zwrócić uwagę na e, pewną jednostronność. Hvala za besedo. Rad bi izpostavil, da je ta osnutek resolucije dokaj enoplasten. In to bom v svojih predlogih sprememb tudi izpostavil. Navajamo torej primere pomanja, pomankanja tolerantnosti, naprimer, ko gre za islam. O tem poročilo govori, ni pa o govora o netolerantnosti oziroma sovraštvu do krščanstva. Če se pogledamo statistične podatke, pa to ni upravičeno. Zadnji podatki objavljeni v Franciji kažejo, da v dvest, več kot 200 primerih uničenja pokopališč se je 65 primerov nanašalo na krščanska pokopališča. Prav tako vidimo velik delež napadov na cerkve in templje. Radi nanašajo na rimokatoliške ustanove. Tako da moramo pri enakopravnosti govoriti o vseh verskih skupnostih glede na to, da prihaja do kršitve načela mm, tolerantnosti, da pa to ni odraženo v, v poročilu, je to zaskrbljujoče. Upam, da bodo naše predlogi sprememb odraženi v poročilu. Evropska unija mora opozoriti na to vrstne dogodke po svetu, kar nam je v preteklosti tudi uspelo in treba se odzvati tudi na nedavne kršitve teh pravic, ki so se v v zadnjem času zgodile v Evropi. Poleg tega bi rad izpostavil še naslednje. Zanima me, kaj se dogaja med 28 eh, državami članicami. Vidim, da predstavniki velike večine radi nastopajo kot zaščitniki manjšin in vedno znova izpostavljajo sedmi člen pogodbe. Ne pozabimo, da sedmi člen pogodbe govori o sankcijah za države članice. In mislim, da bi morali državljane Evropske unije opozoriti na to, kar so napovedali Slovaki v zadnjem letu v skladu z rezultatom referenduma, ko, za, ko je šlo za naravno pravico staršev. Na to moramo opozoriti tudi Hrvaško. V Evropi moramo prisluhniti drug drugemu, drugače mislim, da bodo zadeve težavne. V tej resoluciji bi lahko izpostavili napade, ki se mi zdijo nesprejemljivi. Naprimer napade na Hrvate in Slovence, pravi govornik, po referendumu sploh glede na to, da na Slovaškem trenutno vidimo, da več ena, je več kot 1,5 eh, večkrat več eh, državljanov glasovalo v primeru tega referenduma kot eh, na volitvah v Evropski parlament. Tako da, če želimo združiti Evropo, je treba upoštevati tudi takšne vidike. Na začetku 20. stoletja smo odprli meje Evropske unije. Prišlo je do velike širitve Evropske unije in številni so menili, da se nove države priključujejo obstoječi Evropi, kar pomeni, da je sedaj treba pokazati spoštovanje do vseh držav članic Evropske unije. Seveda bi sicer lahko govorili o sedno, uporabi sedmega člena, ampak vprašanje, ki ostaje, je naslednje. Kako, kam bo to privedlo Evropo? Najlepša hvala, predsedujoča. Treh točk bi se rada dotaknila. Najprej, popolnoma nerazumljivo se mi zdi, oziroma nesprejemljivo se mi zdi, da se govori o temeljnih pravicah v Evropski uniji in da to dajemo na enako raven, ko gre za protisemitsko in protiislamsko diskriminacijo, da to primerjeno s kakršnim kolim vandalizmom na krščanskih eh, pokopališčih. To ni enako. Potem, drugič, ko Evropska unija sprejema zakonodajo, naprimer, glede postopanja z, v primeru prošen za azil, tu je treba povedati, da ti zakoni veljajo za vse države članice, saj so jih sprejele. In potem, to ne pomeni, da se Evropska unija um-, umešava v nacionalno politiko gre za utemeljeno kritiko v primeru, da se te zakonodaje ne spoštuje in azilni svežen velja za vse države članice. In še zadnja točka, ki je pomembna mm, z vidika nadaljnega dela. Louis Michel je to že omenil. Prihaja do kršitev temeljnih pravic v vseh naših državah članicah. In sedaj je res krajni čas, eh, da razmislimo o tem, kako je spoštovanjem eh, vrednot v Evropski uniji, kje se te vrednote spoštujejo in kje kršijo. In če pride do neizvajanja teh vrednot v državah članicah, je to tudi posledica pomankanja politične volje v nekaterih državah članicah. To ni nujno rezultat slabih zakonov, ki jih mi, sprejim, ki jih mi morda sprejemamo tu. To poročilo bo nujno tudi v prihodnjih letih mi kot poslanci moramo poleg predlogov sprejem zakonodaje vedno znova s prstom pokazati na neskladnosti, kajti samo če bomo vsakodnevno upozarjali na nepravilna ravnanja, bomo lahko pozvali države članice, da se tudi v praksi, da tudi v praksi izvajajo tisto, čemu so se teoretično zavezale, torej k temeljnim načelom Evropske unije. Gospod Niedermüller. <clears throat> Uh, Najlepša hvala. Naj podam samo dve krajši pripombi na pripombe kolegov pred menoj treba je najti pot naprej, zagotovo. In eh, Birgit je to že nakazala. Ni protikrščanskega gibanja mm, ali pa protikrščanske mm, stranke v Evropski uniji. Morda ta gibanja obstajajo v drugih delih sveta, vsekakor pa ne v Evropski uniji. In to je, le, je poročilo o temeljnih pravicah v Evropski uniji. To je torej moja prva pripomba. In drugič. Če je govora o nezakoniti migraciji, je treba upoštevati, da gre tu za prosilce za azil. Ti prihajajo iz vojnih območij. Gre za ljudi, ki si želijo novega življenja v Evropi. Če te ljudi pripremo, je to v, nasplot, v nasprotju s temeljnimi pravicami Evropske unije. Zaradi tega si moramo prizadevati za skupno evropsko migracijsko in azilno politiko kajti v nekaterih državah članicah vidimo, da so trenutne rešitve res grozne. Mrs. Eh, Lauristin. Gospa Lauristin. Premač. Uh... Eh. Najlepša hvala. Zdi se mi, da bo tu potekala razprava o pod potrebi po vzpostavitvi rednega mehanizma in uh, predlogi sprememb pravijo, da bi lahko tu imeli neke vrste intervencijo ali pa poseganje v soverenost uh, držav članic. Mislim, da je treba upoštevati zelo pomembne izkušnje iz sveta Evrope, torej ne iz Evropske unije, ampak iz sveta Evrope. Tam nadzorni organi zelo dobro upravljajo svoje delo in zelo redno stopajo v dialoge z državami, članicami in se zelo trudijo, da bi našle skupne kriterije in dejavnike. Obstaja mehanizem razprav. Sama sem bila 12 let članica tovrstnih organov, tako da lahko govorim iz izkušenj. To nas veliko bolj zbliža, to spodbuja veliko več razumevanja tudi za To, da se lahko lotimo posameznih težav v državah članicah, to spremljanje po posameznih državah članicah ni nič represivnega. Ta mehanizem bi lahko bil dober za boljše razumevanje in za poglobljeno analizo ter razvoj zadev v dialogu z državami članicami. Vloga parlamenta je tu, parlamentov je tu veliko pomembnejša kot. Uh, ne gre samo za upravno vlogo, tako da mislim, da moramo biti tu tudi sami bolj dejavni. Mr. Skipek. Gospod Škripek. Uh, Najlepša hvala. Tudi sam sem gospej Ferraram hvaležen za upravljeno delo. Moram reči, da spoštujem načela človekovih pravic. Kot človeška bitja mislim, da imamo dostojanstvo, ki ga ne smemo zapostaviti in človekova, človekove pravice ne bi smele biti orodje za skrajna gibanja. To sem dejal namenoma ker moramo zagotoviti enako spoštovanje človekovih pravic ne samo za določene skupine ljudi oziroma za nekatere skupine ljudi, ki podarjajo samo določene pravice. Ne sme priti do specializacije zato, da bi te skupine promovirale samo svoje pravice. Ko gre za človekove pravice, bi morali omeniti tudi. Mm, matere samohranilke, očete samohranilce, starejše ljudi, brezposelne, brezposelno mm, mladino in eh, duševno obolele osebe. Glas moramo dati tudi njim. Omeniti pa moram, da se tudi kristjane preganja, kot je omenil kolega z Polske. In ne glede na to, kolikšni meri mm, smo si blizu ali pa se razhajamo v naših mnenjih, pa v navezavi na kristjane, kot je dejal kolega, se omenja tu protisemitizem in protiislamizem. Bi pa rad podaril, da obstaja tudi protikrščansko gibanje, ki je dokaj razvidno v Evropi. Tako da bi rad izrazil nekatere pomisleke tudi na trendi v parlamentu. Na zadnjem plenarnem zasedanju smo namreč razpravljali o Keniji. In tam smo slišali mnenja, da so ljudje pač umrli zato, ker so pač premenili, ampak tu je šlo za otroke, ki so umrli ravno zaradi tega, ker verjamejo v Jezusa Kristusa. Tako da prosim, ne pozabite na kristjane, ki trpijo v Evropi. Seveda si želimo zaščititi judovsko in islamsko skupnost, radi pa bi obenem zaščitili pravico do svobodne izbire vere. Treba je zagotoviti spoštovanje kulturnih eh, in verskih pravic državljanov. Ko je govora o temeljnih pravicah, bi rad izpostavil primer v Franciji, kjer prihaja do, lahko bi rekli, ne ravno pregona, ampak do kaznovanja tega, da izražajo, da gre za tradicionalno družino očeta, matere in otroka. To je vse z moje strani. Hvala. Mrs. Kienge. Gospa Kienge je želela besedo. Prosim. Grazie. Ringacio anch'io l'onorevole Ferrari. Najlepša hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila gospe Ferrari za upravljeno delo priložnost imamo razpravljati o zelo pomembnem področju. Strinjam se številnimi, ki so izrazili zamisel, da je letno spremljanje stanja na področju temeljnih pravic eh, zelo pomembno. Pogosto menimo, da se kršitve človekovih pravic dogajajo drugje, daleč stran od nas, kar pa ni nujno res trenutno se dogajajo grozodejstva zelo blizu naših domov. V demokratičnih državah kršitve človekovih pravic se dogajajo pogosto. Če zamižimo na eno oko, potem spregledamo težavo. Treba se zavedati, da imamo na voljo ustrezne mehanizme in mislim, da če se odzovemo, bomo pozvali tudi druge države, da sprejmejo ukrepe. Mi lahko delujemo kot vzor, glede na to, da je Evropska unija v letu 2012 prejela Nobelovo nagrado za mir. Tako da mislim, da moramo biti sedaj še toliko bolj pozorni. na takšno vprašanje. Posod po svetu prihaja do kršitev človekovih pravic eh, migrantov, tako da imamo na voljo instrument za pregled in za zagotavljanje demokracije, tako da bi rada podprla tiste, ki pravijo, da bi morali ukrepiti letni nadzor. Gospa En, bi se radi odzvali? Ja, um, ja, vielen Dank. Da, najlepša hvala. Jasno bi rada dejala, da če nekdo pravi, da imamo v Evropi torej, pregon krščanske skupnosti, da si pač zatiska oči pred dejanskimi pregoni krščanstva v drugih delih sveta. Mislim sicer, da je treba vedno in znova obsoditi vsakr kakšen eh, vandalizem, naprimer nad krščanskimi pokopališči. Ampak, eh, če pa govorite o sistematičnem pregonu, o sistematičnih uh, človekovih pravicah, pa mislim, da tega ne moremo zares trditi za Evropo. In vesela bi bila, če bi tisti, ki so se sedaj tako zauzeli za kristjane in seveda upravičeno to lahko tudi storimo, da bi se tudi oni nekoliko angažirali, da m, mm, krščanski begunci v Iraku in Siriji prejmejo njihovo podporo. In, Naj upozorim na imene Škofa v Erbilu, ki pravi, da bomo lahko prišli do miru, če bo prišlo do sprave med suniti, šiiti in kristijani. Tako da mislim, da tega ne, sm- ne moremo interpretirati v drugo smer. Tako da prosim, bodimo tu umirjeni. Hvala. Okay, last, uh, person, uh, in zadnji na seznamu je gospod Jurek. Ja, pani przewodnicząca chce bardziej formalnie. Gospa predsedujoča. Rad bi pravzaprav podal popravek oziroma bi se rad popravil v skladu s poslovnikom. Ne, gospod Škripak, na jaz nisva govorila o pregonu kristjanov, ampak govora je o protisemitizmu in protiislamizmu v por, por, poročilu. Seveda ne zanikava tega, da prihaja do pregona judovske in islamske skupnosti v nekaterih državah članicah. Govoriva samo o sovražni nastrojenosti proti krščanski skupnosti. Morda zaradi tega, ker so imela v lastnih državah članicah negativne izkušnje. In eh, predsedujoče ne bom prosil za jasen ugovor, ampak bom pa sam osebno jasno ogovarjal temu, da bi morali kot standardni vandalizem obravnavati napade na pokopališča. Tu gre za dejanje iz eh, sovrašča. Iz sovraštva. Tu se nanašam na besede govorca pred venoj, ne na vaše besede, gospa Sipel. Tako da moramo paziti, kako uporabljamo izraze, ko gre za vandalistična dejanja in za pregon. Gre za Evropo solidarnosti, Evropo socialnega miru. To je Evropa, ki se bojuje proti sovraštvu. To ni Evropa, ki bi gradila ideologije, ki se bodo zlorabljale za to, da bi grozili drugim. Hvala. Hvala. Köszönöm szépen. Hvala, bom spregovorila v magyarščini. Gospa Ferrara, mislim, da se v svojem poročilu osredotočate na zelo pomembno vprašanje in sicer gre za stanje na področju temeljnih pravic v Evropski uniji. K temeljnim pravicam sodi tudi pravica do uporabe maternega jezika v izobraž, izobraževanju, v stikih z javno upravo in v vsakdanjiku. Glede na to se mi zdi zelo pomembno, da pri manjšinah upoštevamo tudi tradicionalne manjšine v državah članicah. Treba je tudi razmisliti o priložnostih za uporabo jezikov teh manjšin. To ni samo element spoštovanja temeljnih pravic, temveč prispeva tudi k raz spoštovanju raznolikosti v Evropi. To je pomembno ne le za Evropsko unijo. Evropska unija bi morala tudi v svoji sosedski politiki spoštovati to pravico oziroma opozarjati na spoštovanje te pravice, zato da bi zaščitili manjšine. Of speakers, Najlepša hvala. Sedaj je seznam govorcev izčrpan, sedaj pa se oziram k Evropski komisiji. Bi radi želeli podati kakšne pripombe strani komisije? Ne, dobro, nihče ne želi besede. Za konec pa bi rada prosila gospo Ferrara, da poda svoje pripombe. Uh, jo, eh, na celote sprimo. Uh... Hvala, predsedojoča. Tudi sama bi rada izrazila sožalje gospe Vozenberg. Upam, da bo gospa Gal lahko posredovala mm, moje sožalje. Še enkrat pa najlepša hvala vsem poročevalcem v Senci, ki ste podali dragocevne prispevke. Hvala za vašo podporo. Prav tako bi se rada zahvalila vsem kolegom, ki so nas pregovorili danes. Torej, kaj lahko potegnemo iz razprave? Evropski parlament oziroma Evropska unija mora odigrati proaktivno ulogo. Evropska unija mora varovati človekove pravice in mora oblikovati ukrepe. Mislim, da se vsi strinjamo, da obstaja potreba po nenehnem spremljanju. Številni so to omenili. Tu ne gre za mm, inkvizicijske postopke ali pa za kazanje s prstom. Gre za ozaveščenost, za zavedanje, kakšna je situacija v posamezni državi članici. Gre za razumevanje tega, kje in kdaj bi morali ukrepati za to, da bi spremenili status quo, za to, da bi zagotovili spoštovanje temeljnih pravic, da bi torej preprečili morebitne kršitve. Mislim, da je treba uporabiti instrumente, ki so nam na voljo že sedaj. Prav tako pa se moramo zavedati, da ti instrumenti, ki so na razpolago, niso v celoti zadovoljivi. Dobro bi bilo imeti na voljo nekoliko več instrumentov. Glede spoštovanja načela subsidijarnosti pa seveda ne želimo posegati v zakonodajo posameznih držav članic ampak v skladu s načelom subsidijarnosti bi dobro bilo imeti nekatere mehanizme, za, ki bi omogočali pregled po posameznih državah članicah, tako da bi dosegli močnejšo zaščito človekovih pravic, ki bi prav tako segla še nekoliko dlje. Kot je dejala gospa Kinge, se borimo proti ravnodušnosti in naveličenosti nad to temo. Ampak kljub temu moramo ostati budni. Samo na ta način lahko zagotovimo visoko raven zaščite temeljnih pravic. Glede imigracijske politike. Naj povdarim, da gre tu za poročilo, ki se nanaša na razmere na področju temeljnih pravic. Kot veste, je na, no, na voljo tudi strateški dokument, ki predstavlja poročilo o situaciji v sredozemlju, ampak sama bi se rada res osredotočila samo na to poročilo o temeljnih pravicah, ki veljajo za čisto vse. Nimamo kakšnih posebnih kategorij za temeljne pravice za prosilce za azil. ne gre za poseganje v pristojnosti držav članic. Govorimo o pozivih in o opozorilih. Vedno pa je potem na vsaki posamezni državi članici, da spoštuje in izvaja svojo zakonodajo tudi v odnosu do prosilcev za azil. Tu ne gre za vprašanje finančnih sredstev, ampak za vprašanje spoštovanja pravic. Potem glede verske strpnosti. V poročilu je to že omenjeno. Nekaj predlogov, veliko predlogov sprememb pa je bilo podanih v to smer. Govora je tudi o islamofobiji in tudi afrofobiji. Zdi se, da pogosto pravica do svobodne volje, pravica do svobodne izbire, izbire vere, da sta pogosto kršeni. Prav tako bi morali popolnoma spoštovati spo načelo sporne nediskriminacije upam, da bom lahko uravnoteženo v poročilo odražila tudi vse te pripombe. Upam, da bomo nadaljevali v duhu mm, sodelovanja in upam, da bomo dosegli izvrsten rezultat. E, Ferrara. Najlepša hvala, gospa Ferrara. Rada bi povedala, da bo na naslednjem plenarnem zasedanju v Strasburu potekalo zasedanje poročevalcev v Senci. Glasovanje odboru Libe bo predstavljeno 4. junija na 25. juniji, ko bo potekala dodatna seja odbora Libe. Naslednja točka je zelo pomembna in treba bo prisluhniti tudi stališču komisije. Glede na to, da bo predstavnica komisije prišla ob 16.40, bom za 30 minut pre, preložila nadaljevanje seje. Se vidimo ob 16.30.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

Okay, dear colleagues, we will start the... Hvala lepa, spoštovani kolegi, bomo nadaljevali z točko 22a, se pravi gre za izmenjavo mnen pred konferenco predsednikov, ki bo 13. maja in sicer bomo razpravljali o pravicah držav članic v primeru, da bi država članica želela uvesti smrtno kazen. Torej, 30. aprila je konferenca predsednikov eh, odboru Libe eh, želela posredovati to v razpravo in sedaj dajem besedo gospe Mišu in na to bomo dali besedo kolegom, ki se bodo želeli odzvati. Hvala lepa za organizacijo te izmenjave mnen na to temo predsednik Juncker in eh, prvi podpredsednik eh, gospod Timmermans sta že na to temo prejšnji teden podala eksplicitne izjave, tako da bom eh, šla kar v samo srž zadeve. Torej, drugi člen listine o temeljnih pravicah prepoveduje smrtno kazen oziroma izvržbo smrtne kazni. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je eh, smrtna kazen kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah in eh, zato je prepoved smrtne kazni eh, pogoj za članstvo v Evropski uniji in v svetu Evrope. Razumem, da je konferenca predsednikov na vas naslovila to vprašanje, ki ste ga pravkar um, ponovili. Kar se tiče komisije, ni nobenega dvoma o tem, da ponovna uvedba smrtne kazni ostaja neskladna s temeljnimi pravicami Evropske unije. Ponovna uvedba smrtne kazni v državi članici bi torej uh, vodila v uporabo člena 7 pogodbe. Mehanizem člena 7 pogodbe pa je povezan z vrednotami v drugem členu, vključno s človekovim dostojanstvom in spoštovanjem človekovih pravic. Člen 7 v končni fazi omogoči uh, Eh, suspendiranje določenih eh, pravic, eh, ki izhajajo iz uporabe pogodb v državah članicah, vključno z glasovalno pravico predstavnikov te države v svetu. Kot veste, pogodbe ne predvidevajo suspendiranja članstva oziroma izključitve iz EU, ampak člen sedem omogoča obširne eh, mehanizme sankcij eh, za zagotavljanje temeljnih pravic iz člena 2. Bolj specifično glede situacije na Mačarskem naj povem naslednje. Predsednik Juncker je prejšnji teden izjavil, da gospod Orban mora takoj pojasniti, da nima namena ponovno uvesti smrtne kazni. Če pa to je njegov namen in citiram gospoda Junkarja, bo to vojna. Komisija je medtem razumela, da mađarska vlada nima načrtov za ponovno uvedbo smrtne kazni in da je premije Orban predsedniku Šulcu zagotovil, da bo Mačarska vlada spoštovala vse evropske pogodbe in zakonodaje. Torej, eh, sklicujem se na zadnjo izjavo za javnost predsednika Šulca. Ampak, če bo mačarska vlada naredila korake v smeru ponovne uvedbe smrtne kazni, naj povem, da bo komisija nemudoma uporabila vse instrumente, ki jih ima na voljo, zato da bo zagotovila, da Mačarska, kot tudi vsaka druga država članica, spoštuje svoje obveznosti po evropski zakonodaji in njene vrednote po členu 2. To bi bila jasna kršitev evropskih vrednot. Hvala. Okay, Dobro, hvala lepa. Gospa Mišu. sedaj pa imamo čas najprej za koordinatorje. Gospa Sipel, izvolite. Najlepša hvala, predsedajoča. In tudi gospe Mišu bi se rada zahvalila za obrazložitev. Nisem pričakovala, da boste povedali kaj drugega. Nedavno pa smo dobili mm, elektronsko sporočilo mm, delegacije Mačarske iz eh, Evropskega parlamenta, ki opozarja na to, da razprava o smrtni kazni še ne pomeni, da naj bi ponovno uvedli smrtno kazen. Kako naj se diplomatično izrazim? Gospod Orban in njegova vlada se igrajo z ognjem, kajti kakšen smisel ima razprava o ponovni uvedbi smrtne kazni v Evropski eni izmed evropskih držav, če nimate namena, je uvesti. Tisto, kar pa se lahko skriva za zatem pa je v najboljšem primeru, da se vzpostavi določeno vzdušje in pritegne glasove. In mislim, da je nam vsem jasno, da v posameznih situacijah lahko najdemo državljana ali dva, ki bosta zagovarjala v tej situaciji smrtno kazen. In mislim, da gre tu že pravzaprav za podžiganje. Tudi če uvedete samo razpravo o ponovni uvedbi smrtni kazni in potem pravite, da, to, da tega itak ne boste uvedli. In uh, sklep, ki ga je podala gospa Mišu, mislim, da ne dvojno govori o tem. Bi pa še dodala naslednjo pripombo. Konferenca predsednikov, čeprav ni odločila, da ne bi razpravljali. O tem, ampak včeraj, oziroma na zadnjem plenarnem zasedanju, smo razpravljali o m, mm, Orbanu in uh, gospod Weber je dejal, da bi bilo dobro pritegniti oziroma da je dobro prisluhniti državljanom. Tu imam v mislih vprašalnik, ampak ta vprašalnik je manipulativen. Že, samo, že sam naslov kaže na to. Gre za vprašalnik in terorizma. Torej, če to, to povezavo vzpostavite že v samem naslovu, da priseljevanje vodi v terorizem, je potem to nespremljivo in že v samem mm, vprašalniku vidite samo negativne elemente, torej vse vidike, o katerim razpravlja Orbanova vlada, naprimer o zapiranju prebežnikov. Tako da mislim, da je to vrstna razprava v, državlja, v luči državljanskih pravic v Evropi nesprejemljiva. Hvala. Mrs. Holmeier. Gospa Holmeier. Zunaj ste malo piniši v ti prosim, ne zamerite mi, ampak eh, nad tem eh, izumetničenim, na to izumetničeno zaskrbljenostjo sem nekoliko presenečena. In mi smo zagotovo zavedno proti uvedbi smrtne kazni in o tem niti ne razpravljamo. In mađarska vlada je dejala, da ne želi uvesti in ne namerava uvesti smrtne kazni na kakršnikoli način ne želi uvesti smrtne kazni v svojo pravno ureditev. In mislim, da se lahko strinjamo s tem, da na nekakšen način smrtna kazen ne bi smela biti sprejeta v naših državah članicah. Tudi Ministrstvo za pravosodje in tudi sam premije Mačarske in tudi predstavniki za tisk so dejali, da torej ni treba obširnejše razpravljati o tem. Sem pa presenečena, da se to povezuje še z dvema ali tremi drugimi temami. Tu pa bi predlagala, da čisto trezno razmislimo o teh področjih. Na določenih področjih vidimo populistične poskuse, da bi vprašanje mm, migracij unesli v zelo težavno razpravo, v zelo težaven kontekst. Tu imam v mislih češko situacijo in napovede socialnega ministra socialističnega ministra, ki pravi, da bo opravil poizvedbo, ali si Češka želi priseljencev. In mislim, da se moramo trezno spopasti s temi vprašanji, ne glede na to, katera vlada zahteva to vrstne ukrepe. V postkomunističnih um, državah je takšna razprava zelo težavna na polskem si m, mm, desni populisti mm, želijo razprave o migracijski politiki svoje vlade. Po drugi In tu gre za, torej za populistične prijeme, ki so usmerjeni v to, da bi proti migracijam nastrojili prebivalstvo. Tako da pozivam za nekoliko trezneško razpravo. Glede na to pozivam, glede Mačarske, da, bi, da je pač tu, da smo tu pač nekatere izjave mm, uvedli, unesli v mm, neprimeren uh, kontekst in hvala Bogu je se zdaj zaradi zadnjih uh, izjav ta razprava postala odvečna. Vesela bom, če je ne bo več in če bomo morda um, v skladu s kontekstom razmišljali tudi o teh zadevah. Uh, hvala lepa. gospod Halo, ki nadomešča gospoda Kirkaha. Hvala lepa. Gospod Orban in mađarska vlada sta zelo jasno izjavila, da ne nameravata ponovno uvesti smrtne kazni. Kot je gospa Sipel že povedala, eh, se tudi mi sprašujemo, kakšen je smisel te razprave moramo pa živeti z dejstvom, da pomemben del evropskega prebivalstva ni kategorično proti smrtni kazni in zato mora biti tudi to predmet razprave kot katerikoli drug. Drugo vprašanje. Mislim, da se to, ta parlament vedno znova zlorablja za napad na demokratično izvoljeno vlado ene države članice. Vedno znova slišimo, da gospod Orban in njegova vlada kršita eh, skupne evropske vrednote. Ampak eh, vprašanje ostaja, kdo odloča, katere eh, vrednote so evropske in katere ne. Kdo opredeljuje evropske vrednote? Ko levica in liberalci govorijo o evropskih vrednotah, ponavadi govorijo o lastni agendi, ki pa jo vsi ne delimo. Mačarska vlada je bila izvoljena, mačarsko ljudstvo jo je izvolilo in zato to predstavlja njihove vrednote in ker je mačarska evropska država, so tudi te vrednote evropske. Intfeld, gospa Intfeld, ki nadomešča gospod Udison. Hvala, predsedojoča. Mislim, da ni treba eh, razpravljati o izjavah gospoda eh, Orbana in eh, smrtni kazni. To je barbarska srednjeveška praksa in nikjer ne sme obstajati, še zlasti pa ne v Evropski uniji. Ampak vsi vemo, da gospod Orban vse čas provocira in vse čas se norčuje iz vrednot Evropske unije in vsi vemo, da ne bo uvedel Eh, smrtne kazni. Razlog za to razpravo je vprašalnik, ki je bil posredovan. In tu citiram iz bloga gospoda Timmermansa. Javno, torej pravi, eh, javno posvetovanje je dobro, ampak javno posvetovanje, ki eh, temeli na pristranskih stereotipnih vprašanjih, prav gotovo ne more biti dobra osnova za Eh, razumno politiko. Predlagam, da eh, si preberete ta blog, ta blog eh, gospoda Timmermansa, ki pravi, da to predstavlja pogled Evropske komisije. Ampak, če to drži, kdaj bo Evropska komisija kaj storila glede tega? Ali gospod Timmermans vlada preko svojega bloga ali bo komisija nekaj naredila za to, da bo zaščitila vrednote Evropske unije? In kar je njena obveznost po pogodbah, to je vendar eh, razlog za njen obstoj in za to, da prejema plačo. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Holmajer, zato sem hvaležna in tudi strinjam se s tem, da populizem povsod eh, obstaja, to ni monopol ene politične stranke ali druge. Tudi v moji državi povsod obstaja populizem. Ampak res bi rada postavila to vprašanje ELS-u. Kako daleč mora iti gospod Orban, preden boste lahko rekli, da ne more biti več član vaše politične družine, da ne predstavlja vrednot ELS-a? Torej, eh, tu gre tudi za signal preostalemu svetu in tudi za uh, vaše vrednote. Mislim, da uh, moramo dati jasen signal, da te ideje in eh, te prakse, kajti to ne gre le za osebno mnenje gospoda Orbana, to, so, eh, to je vladna politika. Koliko časa bo ELE še to toleriral? Hvala. And, uh, Ernst. Gospod Ernst. Bin ich noch mal dran? Ich dachte, ich schaff's nicht. Okay. Ähm, hvala za besedo. Dve zadeve bi omenila. Včeraj je iranska delegacija iz iranskega parlamenta iz Teherana bila na obisku in eh, mi smo ji razložili, zakaj smo proti smrtni kazni in kakšni so razlogi za to, da pravimo, da je pravica do življenja pravzaprav zibelka civilizacije. Če sedaj pravimo, da o tem lahko razpravljamo, to niti ni slabo, o vsem lahko razpravljamo. Če pa se s tem pošiljajo sporočila, ki niso dobra, pa naj povem, da bi raje prisluhnila, prisluhnila razpravam na mađarskem o svobodi medijev. To bi bila razprava, ki bi jo veliko bolj pozdravila. Če bo šlo to še naprej, če se bodo takšna poročila iz te države krepila, kar me zelo boli. Potem eh, se bomo lahko poslovili od listine o temeljnih pravicah, če, se, če bo prišlo torej do odstopanja od načela pravne države. Če se začne dogajati kaj takšnega, bo prišla prav do tega. Pa ne glede na igre za Mačarsko ali Češko ali zaradi katero drugo državo, sicer vem, kakšne so situacije v teh drugih državah. Mislim, da v teh primerjih je pravično, da kritiziramo te države članice, pa tudi kakšno drugo, če to stori. Če pa ne bomo izrazili kritike, bo to velika napaka. In zaradi tega takšne razprave vedno sodijo odbor Libe in v parlament in moramo poširjati ustrezna sporočila. Hvala. Mrs. Sargentini. Gospa Sargentini. Thank you, chair. Hvala lepa, predsedujoča. Torej, vzdušje te razprave na mačarskem, ko je govora o e, smrtni kazni in ni nekaj, kar lahko odpravimo samo z besedami, no saj lahko o vsem govorimo in vse je spet dobro in, e, in da e, to enostavno pozabimo zato, ker je predstavnik vlade za odnose z javnostmi rekel, da Mačarska ne misli uh, uvesti smrtne kazni. Zelo sem vesela, da mi tu ni treba uh, ščititi Fideša kot, uh, uh, kot um, politične skupine, torej um, uh, z besedami, ja, dobro je, da je bil gospod Orban tako zelo jasen v svojem odgovoru in tako dalje. Ne, ampak sam nočem govoriti, sama nočem govoriti ne o Orbanu, ne o smrtni kazni, temveč o tej eh, razpravi o migraciji in terorizmu oziroma o tem vprašalniku. Torej, eh, osebe, ki delajo za predsednika Šulca, so mi zagotovile, da ne bomo razpravljali samo o smrtni kazni na tej razpravi. Torej, tu se bom navezala na to, kar so povedali kolegi. Ni dovolj, če komisar za temeljne pravice pač nekaj objavi na svojem blogu, na Facebooku, če poda lasno mnenje v zvezi z razpravo na mačarskem, v zvezi z priseljevanjem. Mislim, da je to trenutek za naš mehanizem pravne države ne gre zgolj za to, da so vprašanja v posvetovanju prestranska in da vodijo v določene rezultate in da primerjajo teroriste s priseljenci, temveč da tudi eh, na, naznanjajo politiko, ki ni skladna z evropsko politiko. Torej, to je politika, ki je bolj stroga kot bruselska. Naprimer, če postavite vprašanje, ali želite, da bi se priseljence, ki prečkajo mačarsko mejo, lahko hitreje in enostavneje vračalo in tako dalje. E, tu mislim, da je treba sedaj e, uporabiti mehanizem pravne države in preiskati, kaj se tu dogaja na mačarskem. Prav tako je tudi um, žalostno to, da je več Kitajcev lahko kupilo potni list na mačarskem, kot eh, je število priseljencev, ki je lahko dobilo mm, azil v, eh, na mačarskem. Torej, eh, tudi ta politika stane veliko več, kot jo mačarska namenja priseljencem. Torej, mislim, da je to resno vprašanje, ampak s tem blogom uh, na Facebooku pa je komisar Timmermans eh, pokazal nespoštovanje glede na resnost tega vprašanja. Hvala lepa, gospa Gal. Uh, če, uh... Spoštovana predsedujoča, kaj je točka dnevnega reda danes? Kaj ti, kolikor sama vem, je točka dnevnega reda, eh, torej uh, da se pogovarjamo o vprašanju, ki je povezano z odločitvijo države, ki želi ponovno uvesti smrtno kazen, torej kot je bilo odločeno 30. aprila. Torej, ali gre za to in če je to točka dnevnega reda, potem prosim, da. Eh, Ostanemo pri tej razpravi. Konferenca predsednikov ni eh, prosila za razpravo o Mačarski. Sama nisem odgovorna za dnevni red, ampak naj samo povem, da nismo želeli razprave o smrtni kazni iz razlogov, ki sem jih pojasnila. Želeli smo razpravo o, o eh, vprašalniku in eh, zelo. Žalostno je, da vedno razpravljamo o eni državi, ampak to ravno zato, ker nimamo mehanizma, s katerimi bi nadzorovali vse države. V tem primeru ne bi govorili vedno samo o eni državi. Yep. Uh, maybe... Dobro. Bom prebrala pismo ki ga je poslal Martin Schulz, predsednik Evropskega parlamenta, predsedniku našega odbora. Spoštovani uh, predsedujoči, obveščam te, da je današnja konferenca uh, odločila, da bo uh, odboru Libe posredovala naslednje vprašanje za razpravo prihodnji teden, zato da bo konferenca predsednikov lahko uh, na naslednjem sestanku zadevo ponovno obravnavala. V luči vseh obstoječih določb, zlasti poglavje 1 pogodbe o delovanju Evropske unije, člen 2 listine o temeljnih pravicah Evropske unije in protokolih 6 in 13 Evropske konvencije o človekovih pravicah kakšni bi bili možni učinki tudi eh, kar se tiče pravice in statusa kot članica Evropske unije, če bi država članica odločila, eh, da ponovno uvede smrtno kazen. To pomeni, da v tem dopisu Mačarska ni omenjena. Ampak gospa Ferrera, izvolite. Hvala lepa predsedujoča. torej, eh, predstavljam si, seveda, da tu eh, ne govorimo izredno o mađarski, ampak kljub eh, temu pa se ne moremo izogniti besedam gospoda Orbana, ki so nas vse pretresle in potem, ko smo razpravljali o poročilu o temeljih pravicah v Evropi, torej, Ne moremo leta 2015 eh, razpravljati o ponovni uvedbi smrtne kazni v Evropski državi, pa ne le v Evropski državi. To bi bil strahovit korak eh, nazaj, ki bi ga v tem eh, smislu naredila Evropa oziroma ena izmed njenih članic. Dobro, gospod Orban je to pojasnil, je povedal, da ne namerava uvesti. Uh, smrtne kazni, ampak vsaj v tisku smo lahko zasledili, da naj bi to izjavil. Ampak Evropska unija lahko eh, to spremeni tudi v luči dejstva, da očitno veliko državljanov meni, da je smrtna kazen sprejemljiva in celo potrebna. Meni se zdi to grozno in eh, treba je to razčistiti. Pravica do življenja je temeljna pravica in to je zapisano tudi v listini o temeljnih pravicah Evropske unije in tem ga ne moremo postaviti pod vprašaj. Kar pa se tiče vprašalnika, zelo nakratko bi povedala naslednje. Kot smo že slišali v tej razpravi, je zelo nenavadno, da se tako povezuje terorizem in eh, priseljence. Se upravičujem, ampak eh, tu gre res za psihološki terorizem eh, glede na državljane, ki ne odgovarjajo na ta vprašanja. Tu dajemo v isti koš terorizem, migracijo, revščino, permisivno politiko Evropske unije, pomankanje verov in tako dalje in eh, možnost za bolj restriktivne eh, ukrepe. Medtem, ko tu na evropske ravni govorimo o solidarnosti, o temeljnih pravicah, eh, prositev za azil in priseljencev in tako dalje. Torej, v tem vzdušju res ne moremo o tem razmišljati na ta način. Na to je bilo govora tudi o takojšnji vrnitvi, takojšnjem vračanju. Torej, eh, priseljevanje ni zločin. Po eni strani imamo kriminaliteto, po drugi strani pa imamo legi, legislativni oziroma zakonodajni primankljaj, ampak ne moremo pa to obravnavati na isti način. Tega ne moremo metati v isti koš, to ni sprejemljivo. Dobro je, da o tem razpravljamo, dobro je, da Evropska unija uh, Eh, poda zelo jasno sporočilo tako glede eh, povezave med imigracijo in terorizmom, ki je nespremljiva, kot glede smrtne kazni. Hvala. Engel. Gospod Engel. Uh, Gospa predsedujoča, kar torej, tregal bom postopkovno vprašanje za lasno skupino, ampak eh, moram reči, da sem presenečen kajti želimo imeti tu neutralno razpravo, ki se ne osredotoča na eh, posamezno državo, ampak to očitno ne drži, kajti eh, tu razpravljamo o tej točki, zato ker eh, gre žal vedno za isto vlado, za isto osebo, za isto državo. In to me prav nič ne veseli in tudi me ne zadovoljuje in tudi ni nekaj, kar eh, si želim kot vzdušje. Ampak moram reči, da se ne zavedam, da odkar so padli eh, diktatori v Španiji, na Portugalskem in v Grčiji, katera koli um, evropska vlada govori o potrebi po smrtni kazni. Eh, ne glede na to, da gospod Orban je na to umaknil svoje besede in to eh, vedno iz istega razloga, ker mu nekdo reče, Viktor, to, kar si šel pa predaleč. Tudi nimamo spominu, da bi katerakoli dru, katerikoli drugi premije eh, ne, ne evropske države oziroma vzhodnoevropske države bi govoril o uh, smrtni kazni. Vedno gre za isto osebo, vedno gre za isto zgodbo in tudi, če bi eh, drugi to ponavljali, eh, bi bil še vedno tako ogorčen. Vedno sem ogorčen zaradi iste države, iste stranke, iste osebe in istega fenomena. Kar pa se tiče vprašalnika glede priseljevanja, pa je tudi del tega, to je tudi vid nek poskus eh, gospoda Orbana pač videti, kako daleč lahko gre. Nihče drug ni tako očitno napeljeval na to, da gre za neposredno vez eh, med terorizmom, priseljevanjem eh, in pa potrebo potem, da se zaščiti nacionalno bogatstvo pred tujci, torej tu gre za uradno uh, uradni prevod spletne strani mađarske vlade, torej nihče se ne more izgovarjati eh, na prevajalce. Eh, tu je govor o tem, da moramo eh, bogatstvo za prihodne generacije ohraniti. Sam prihajam iz države, ki ima 47 odstotkov priseljencev in morda imam iz tega vidika drugačen pogled na to. Ampak to je za me nespremljivo. Poleg tega je še nekaj, kar mi ni všeč in sicer, da se nekako od mene kot člana ELS pričakuje, da bom ali tiho ali pa da bom to branil. Tako sem ogorčen kot mnogi drugi kolegi, ki me obkrožajo. In v nasprotju z finsko kolegico se meni ne zdi, Eh, to primeren trenutek, da razpravljamo o tem, kaj so evropske vrednote. Te so zapisane. In leta 2004 nihče, nobena od držav, ki se je pridružila Evropski uniji, ni naredila iste napake, kot jo je naredila uh, Margaret Thatcher, ko je rekla, da uh, so uh, Veliko Britanijo prevarali v članstvo uh, v Evropski uniji, kaj ti mislila je, da gre samo za gospodarsko unijo. Leta 2004 so vse države natančno vedele, v kaj se podajajo in 11 eh, let potem imam občutek, da nekateri na to pozabljajo. Eh, Hvala lepa. Gospod Niedermüller, izvolite. Engedjék meg, hogy ez alkalommal. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Lepo prosim, dovolite mi, da svoje mnenje izrazim v svojem jeziku. Veliko kolegic in kolegov je zastavilo vprašanje. In sicer, če premije ni namerava uvesti smrtne kazni, zakaj je potem sploh zastavil to vprašanje? Zakaj je to sploh uvrstil na dnevni red? gre za težko etično in moralno vprašanje, s tem se ne moremo kar igrati. Nekdo je omenjal sodišče in tako naprej, to je samo manevr. Ne moremo govoriti o tem sramotnem nacionalnem posvetovanju. Ta vprašalnik, vprašanje o tem vprašalniku so absurdna. Monika. Nekatera vprašanja bi lahko rekli, da so takšna, s katerimi bi se strinjali. Ne, ne, ne drži. Postopanje mađarske vlade je postopanje skrajne desnice. Takšna vprašanja postavljajo Faraž, gospod Le Pen in podobni. To so njihova vprašanja. Naslednje želim povedati, gospa kolegica v Evropskem parlamentu moramo jasno povedati, da se ne moramo identificirati z takšnimi vprašanji. To ni mađarski problem, to je evropejski problem. Mađarska je del Evrope in mađarska vlada sistematično krši evropske vrednote postopal nasprotju z našimi urednotami. Prej smo dobivali ukaze iz Moskve, je dejal Orban, zdaj pa iz Bruslja. Tako ne gre. Tudi sredstva za razvoj Evropske unije eh, so nekaj, kar bi lahko vključili v razpravo. Če želi država dobiti finančna sredstva za razvoj, mora spoštovati Evropsko unijo in to seveda velja tudi za prepoved smrtne kazne. Takšna politika nima mesta v Evropski uniji. Hvala lepa. Monika? Ne, gospa Gal. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Vsem moram povedati, da sama spoštujem evropske vrednote in standarde. In ni vas treba biti strah, da bomo mi ali mačarska vlada spodkopavali evropske vrednote. Tudi če besede tolmačite in pretolmačite, kakorkoli želite. Gospod Niedermüller, besede niso bile izrečene na tak način, lahko ste prepričani, da ni bilo rečeno tako. Vi vedno znova to ponavljate, toliko krat to ponavljate, da del sveta to začne verjeti. Ne pa mačari, seveda, kaj ti mačari vedo, kaj se dogaja in vedo, da to ne drži. Govoriti bi morali o vprašanju smrtne kazni. To nam je naložila konferenca predsednikov prejšnji četrtek. Sama sem to dobila od koordinatorjev, več prejšnjih govornikov je to jasno omenilo. Tudi premije je to omenil. Mačarska, ne namerava ponovno uvesti smrtne kazni. To je povedal tudi mačarski premije. Nič ni v pripravi, nobena zamisel. Lepo prosim, da utihnete, zato ker želim govoriti. Nobenega namena ni torej, da bi ponovno uvedli smrtno kazen. Pika ni v pripravi, zakonodaja ni v pripravi. Prav tako morate vedeti, da če prihaja do brutalnih umorov v državi, kot se je zgodilo pred enim tednom na Mačarskem, se ljudje sprašujejo, takšna pač je realnost. Oni so si zastavili vprašanje, kaj se zgodi z morilci. Sama se ne strinjam s to razpravo, ampak tako pač je če pride do takšnih umorov, še posebej, če so žrtve mladi, se ljudje sprašujejo v zvezi s tem. Tega ne smemo zanikati. Takšna je realnost. Po drugi strani pa niče na mačarskem ne uvaja smrtne kazni. To je tema današnje točke. Priseljevanje. Ne glede na to, kaj pravite, morate vedeti, da Mačarska sprejema več priseljencev, več prosilcev za azil kot večina držav članic. Drugi smo po številu sprejetih prosilcev za azil. 20 krat več kot kadarkoli prej, veliko več kot nizozemska in druge države. Dokler ne veste, kaj se dogaja, kakšna je realnost in uh, kaj se dogaja s temi ljudmi, ne moremo imeti te razprave. To niti ni pravi ton razprave. Na koncu želim povedati, da ta razprava, po mojem mnenju, nima več vsebine, ne smemo je več nadaljevati. Vlada je jasno povedala, da ne namerava uvesti smrtne kazni, zato ne vem, zakaj o tem sploh govorimo. gre le za nasprotovanje Orbanu in mačarske vlade. Temu smo priča že večkrat. To je nespremljivo. Ok, eh, Mrs. Um, Kaufman. Gospa Kaufman. Ja, vielen Dank. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kinga Gal. Umor. Umori se dogajajo v vseh državah članicah, tudi grozljivi umori. In če se kaj takega zgodi, potem pač morajo oblasti opraviti svoje delo, storilce spraviti pred sodišče in jim soditi v skladu z načeli pravne države. To je odgovor, ki ga lahko date vedno. Nobene potrebe ni potem, da bi govorili o uvedbi smrtne kazni. Gospa Holmajer je rekla, to sem si zapisala, namreč da je presenečena nad, tem, nad to umetno šokiranostjo. No, gospod predsedujoča je prebrala pismo konference predsednikov in kolegice in kolega opozarjam na to, da nas je konferenca predsednikov prosila, da pripravimo stališče o jasni temi iz tega sporočila. In po mojem mnenju je rezultat razprave danes nekaj, kar bi moralo služiti kot odgovor konferenci predsednikov in odgovor je lahko samo eden. In sicer, če katerakoli država članica želi uvesti spet smrtno kazen, potem bi to predstavljalo veliko kršitev naših temeljih urednot in Evropski parlament kot institucija bi moral sprožiti sedmi člen. V zvezi s tem, hvala lepa gospa Mišu, da ste tukaj. Hvala, da ste predstavili stališče Junkerjeve komisije in kot odbor mislim, da moramo pripraviti jasen odgovor konference predsednikov in po mojem mnenju je lahko odgovor takšen, kakršen je bil, kakor sem rekla, torej sedmi člen. Uh, uh, Michel, Michel. Michel. Ja, gospod predsedujoča, moram reči, da eh, dvomim eh, v način, kako dajete besedo tu. Ne vem, zakaj vsakič znova dajete besedo gospe Gal, ki ima potem neskončno dolge monologe. Ne, ne, gospa ne potrebujem uh, vašega body language, ne potrebujem tega. Spoštovani kolegi, zelo dolgo časa sem že poslanec in zelo redko sem poslušal tako nepopisno nesprejemljive izjave v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic, evropskih vrednot in celo evropskih pogodb, katerim so mađarske oblasti pristopile. Slišim celo to, da se dvomi v pravilnost in legitimnost te razprave. Spoštovani eh, kolegi, ne boste vendarle svojih eh, Orbanovih eh, metod uporabljali še tu v Evropskem parlamentu. Nismo v Mačarskem parlamentu, smo v Evropskem parlamentu in ne bomo sprejeli te uh, tiranije uh, večine, ki je nesprejemljiva oblika diktature. Nič ni hujšega kot to, kot ta diktatura. In to dela gospod Orban na Mačarskem. In ta presedan mi tukaj sprejemajo, če te razprave ne bomo imeli in če komisija ne bo prevzela svojih odgovornosti. Ne banalizirajte te razprave in ne uporabljajte sedaj nekih metodoloških argumentov za to, da uh, boste preprečili to razpravo. Strategija gospoda Orbana je zelo jasna on meša po eni strani izjave, ki so nespremljive za katerega koli uh, eh, demokrata, torej naprimer vrednotenje nedemokratskih režimov, diktature in tako dalje. Lahko do jutri o tem razpravljamo, da Mačarska ne bo uvedla eh, te smrtne kazni, ampak eh, zakaj pa potem imamo to razpravo, zakaj pa gre tu gre za manipulacijo tega, kar je najbolj nespremljivo, najbolj grozno v človekovi naravi. In to je eh, resnično nepopisno, nespremljivo, sramotno, ko, kar se tiče tega posvetovanja. Če eh, javnosti predlagamo že odgovore na način, kako postavljamo vprašanja. Tudi to je nespremljivo, se upravičujem, ampak eh, sam sem absolutno ogorčen in eh, tega ne razumite narobe. Tu gre za resničen škandal. Koliko let že eh, spremljamo to, kar se dogaja na mačarskem? če bi se enako dogajalo v drugih državah, bi to eh, z, eh, z istim ogorčenjem obravnaval. Gospa, gospod Timmermans, gospa Mišu, zelo, velj, zelo spoštujem gospoda Timmermansa. Gospod Timmermans želi bolj učinkovito unijo, ampak potem mora najprej prevzeti svoje politične odgovornosti. To pričakujemo od njega se opravičujem, ampak eh, ne moremo eh, sprejeti, da komisija deluje na tak eh, način. Torej, ne želim provocirati kolegov ELS-a, ampak vseeno bi vas prosil, da ne sledite tu neki solidarnosti, ki je res solidarnost slabega okusa. Sam nisem kristjan sem humanist, ateist, ampak spoštujem večino krščanskih eh, humanističnih eh, vrednot. Krščanski humanizem je igral zelo pomembno vlogo v zgodovini in je igral pomembno vlogo v humanizmu. Ampak eh, o kakšnem krščanskem humanizmu govorimo, ko branite Viktorja Orbana. In to sistematično, sistematično govori o priseljencih kot o zločincih, kriminalizira brezdomce. Kje so tu krščanske vrednote? Kje so krščanske vrednote pri instrumentalizaciji posvetovanja? v resnično dem, samo demagoške namene, ki želi ustvarjati uh, Eh, vzdušje strahu. Glede tega upam, da se vsi strinjamo, demokracija ni samo, uh, samo moč neke aritmetične večine. Demokracija je način, kako ta večina obravnava na spoštljiv način manjšine ne sprejemam koncepta demokracije, ki daje vso moč aritmetični večini. Seveda je ta aritmetična večina pomembna, ampak to ni dovolj, da lahko govorimo o demokraciji. Gospod Orban je tu začel novo razpravo v zvezi z smrtno kaznjo, upira se vsemu in. Seveda dobro vemo, da eh, zločince od zločina še, ved, še nikoli ni odvrnila eh, smrtna kazen. In eh, ko govorimo o smrtni kazni, bi vas želel spomniti na ta citat, eh, ki bi nas eh, mogel navdahniti eh, gospoda Roberta Badinterja, ki je bil ministr za pravosodje v Franciji. Citiram, v državah svobode je eh, um, prepoved smrtne kazni, eh, tiste, ki eh, karakterizira demokracijo, medtem ko v vseh nedemokratičnih državah pa boste našli smrtno kazen. Gospa Mišu, se o, zahvaljujem za o, eh, vašo intervencijo in rad bi vas prosil, če komisarju Timmermansu posredujete naslednje sporočilo. Komisija je um, jamči uh, pogodbe, komisija mora prevzeti svojo odgovornost eh, in eh, ne more enostavno ostajati pri dialogih, pri banalizaciji, pri pojasnilih, da to ni v njihovi pristojnosti, da to ne gre za razprave in tako dalje. Ne, treba je ukrepati. In morda je tudi čas za kaznovanje. Hvala. Yeah. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, osem ljudi se je še javilo. Ob pol šestih načrtujem, da bi sklenili mm, našo razpravo danes in lepo prosim, da končate v eni minuti. Gospod Vržja. Oui, merci. Ja, hvala lepa. Gospa predsedujoča, eh, rad bi, rada bi rekla, da se strinjam z gospo Holmajer. Ja, imamo populiste v Evropi eh, danes, ki se igrajo s strahom. Kaj to pomeni? To pomeni, da eh, resnično izkoriščajo strah med prebivalci. Torej, Kaj se zgodi takoj, ko uh, opazimo porast kriminala? Ekstremna desnica vedno uh, začne uh, govoriti o smrtni kazni. Uh, ko pa nek uh, odgovorni, nek uh, član vlade, predsednik vlade uh, govori o smrtni kazni, ko se igra s tem strahom, je pa to nekaj čisto drugega, kot ko to govori nek. Uh, katerikoli državljan. Sama sem Francija in tudi v Franciji imamo premjeja, ki je v preteklosti govoril o Romih kot o ljudeh, ki se jih ne da integrirati. Torej, imamo ljudi, ki izigravajo ta strah za sebi uprit. In strinjam se s tem, kar je bilo rečeno na prejšnji razpravi v zvezi z vrednotami. Ne gre za evropske vrednote, gre za uh, univerzalne vrednote, ki jih najdemo v univerzalni deklaraciji o človekovih pravicah. In naj še enkrat eh, spomnim, da je bila listina o temeljnih eh, pravicah sprejeta ko je bila večina vlad v Evropi desnih vlad, to ni zarota eh, levice. Naj pa povem, gospa, da člen 7 ni resnično uporaben. Že leta in mesece eh, si prizadevamo za to, da bi ga lahko uporabili, ampak tu ga ne moremo uporabiti. Kdaj bo komisija dejansko eh, predlagala Eh, ukrepe, s katerimi bomo lahko kaznovali države, ki izvajajo politike, ki so neskladne z temeljnimi vrednotami Evropske unije. Člen 7 ni rešitev. Now... Hvala. Sedaj pa gospod Jurek. Dziękuję bardzo v tej debati. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To ni razprava o smrtni kazni, to je razprava o. Okay ta razprava ne prispeva k medsebojnemu spoštovanju. Kolegice in kolegi, pred nekaj tedni smo imeli javno predstavitev o Mačarski, prav v tej dvorani. Predstavnik Amnesty International je napadal Mačarsko. Rekel je, da Mačarska spodkopava človekove pravice. Slišali smo tudi, da v tej državi velja dosmrtna zaporna kazen. V moji državi smo odpravili smrtno kazen, do življenskega zapora pa nismo uvedli. Današnja vlada pa ima težave, kajti kriminalci zapuščajo zapor po 25 letih. In Ta vlada nadaljuje dediščino gospoda Tuska, ki trenutno vodi Evropski svet. In dejansko obžalujemo dejstvo, da nismo uvedli absolutnega pravila doživljenske zaporne kazni. Nemčija, Nizozemska in Mačarska smo vsi zavezniki ZDA. V ZDA imajo nekatere zvezdne države v kazenskih zakonikih smrtno kazen. Ali bomo zato prekinili stike z ZDA? Bomo zato pod vprašaj postavili vse, kar je storila Amerika za demokracijo in za svobodo? Kaj je Orban dejansko rekel? Rekel je, da če del mačarskega javnega mnenja zahteva razpravo na to temo, je pripravljen govoriti z Brusljem. Napadamo ga zato, ker je preprosto rekel, da bi raje imel dialog na ravni EU, kot pa da razprava teče na notranji ravni. Člen 2, odsek 2, listine o temeljnih pravicah jasno navaja, da nikogar ni mogoče ubiti ali obsoditi na smrt. tukaj pa govorimo o razpravi o smrtni kazni. To ne pomeni, da bomo kogarkoli obsodili na smrt. V številnih državah članicah se smrtna kazen ne izvaja, ker je pod moratorijem. Mi pa napadamo javno mnenje Mačarske naše vrednote. Pa so vrednote, za katere so mačari včasih umirali, včasih mačarskega upora. In še komentar za Nemčijo. Govorimo o migracijah na zelo odprt način. Še nekaj želim povedati. Visoko leteče izjave se razlikujejo od realnosti kaj ti. Govorimo enkrat o drugih, drugič pa o sebi. Ko so vzhodnoevropske in srednjeevropske države pristopale k Evropski uniji, je nemška vlada milijonom iz tega dela Evrope preprečila, da bi našli delo v zahodni Evropi. zato so uporabili pač svoje pristojnosti in pravice. So imeli pravico do tega? Morda da, morda ne. Ampak ljudje, ki so podprli te odločitve, bi takrat morali pokazati nekaj več sočutja, ko so sodili revnim državam. V Evropi je tudi veliko ljudi, ki meni, da je drugi člen, prvi odstavek, listine o temeljnih pravicah redno kršen, zato ker ne prihaja do spoštovanja nerojenih ljudi. Lahko zavračamo dialog z njimi, pa vendar obstajajo. Hvala, gospa Spinelli. Grazie, presidente. E, ma io non ho... Hvala lepa. Kaj veliko ni za dodati k temu, kar smo že slišali. Ampak. Zelo sem nezadovoljna s tem, kar sem slišala. Tudi srame izjav Orbana svoje komentarje je potem umaknil, zato ker je bil odziv tako negativen. Evropske institucije, kot tudi preostanek Evrope, se je zelo negativno odzval na njegove izjave. Ampak povedati želim, da ne gre samo za vprašanje vrednot. Kdo določa vrednote? Kdo določa dnevni red? To je vprašanje. Ampak eh, govorimo o listinah, o pravicah, na katerih je bila zgrajena Evropska unija. Evropska unija je samo opazovalka v svetu Evrope v zvezi z listino temeljnih pravic. Žalostno je, da je tako. Ja, ve, gospoda Orbana in uh, razprava, ki je iz tega izhaja, so poskus tega, da bi smrtna kazen postala sprejemljiva tema razprave. To presega meje mačarske. rekla sem, da to presega meje mačarske in zato mora Evropska komisija storiti vse, kar lahko, da prepreči, da bi smrtna kazen bila običajna tema razprave. To se ne sme zgoditi in komisija zaenkrat še ni upravila svojega dela. Marine Le Pen in eh, njen oče podpirata smrtno kazen ampak ne le ona dva, tudi nekdanji predsedniki Polske in La Lega, skrajna stranka naj v Italiji, so prav tako podprli smrtno kazen. In to večkrat, ko so bili v parlamentu. Podpredsednik parlamenta iz um, Severne lige je prav tako podal podobne izjave. Po mojem mnenju vse to pojavlja zaradi strahu pred terorizmom in strahu pred migranti. Lahko bi vam podala nekaj primerov tega v petem členu. Je vprašanje, ali razumete, da so migranti grožnja za zaposlovanje in za mačarski način življenja? Vprašanje sedmi člen. Manipulativno so tam na stran potisnjene permisivne politike Bruslja. Dvanajsti člen. Mislim, to bi bilo odlično, če bi si vsi prebrali. V dvanajstem členu naj bi mađarski državljani poskrbeli da bomo imeli več mađarskih družin z mađarskimi otroki. To je prav gotovo uredno branje. Gospa Laurisi. Pač. Hvala lepa. Mislim, da imamo dobro razpravo. Gre za nadaljevanje prejšnje točke o tem, da je treba spremljati človekove pravice po posameznih državah in da moramo imeti jasna pravila in jasna merila merila so merila, ki morajo biti jasna. Začne se s takšnimi razpravami, ne z odločitvijo določene vlade. Razlika obstaja med eh, svobodo govora, če jo izkoriščajo državljani, in svobodo govora, ki jo imajo vlade. Vlade nimajo svobode govora tukaj. Vlade pri vsaki izjavi delujejo kot politični akterje. In mislim, da je treba jasno povedati, kaj je z direktno demokracijo. Vsi desničarski in levičarski populisti vedno znova govorijo o tej neposredni demokraciji v obliki referendumov, posvetovanj in tako naprej. Ampak pri vprašanjih, kot so pravice manjšin, temeljne pravice in tako referendumi niso demokratično urodje, ampak nekaj popolnoma drugega. V svetu s tem moramo biti jasni, tudi morda v kakšnem pravnem instrumentu. Želim si videti, da pri teh vprašanjih človekove in temeljne pravice ne bi bile razdeljene med levico in desnico, med socialiste in ELS. Mislim, da moramo spoštovati človekove pravice vsi, univerzalno. Ne gre za vprašanje vzhodne in zahodne Evrope. Ne gre za vprašanje mačarske. V državi so na demokratičnih volitvah zmagali pri določeni stranki, potem pa se je to izpridilo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo v Združenem kraljestvu z Faražem. Ne vemo, kaj se bo zgodilo z Marine Le Pen v Franciji na naslednjih volitvah. Ne vemo, katera država bo naslednja na dnevnem redu. Mačarska ni mačarska. Mačarska je samo priložnost, da spregovorimo o vprašanjih, ki so pomembna za vse. Vesela sem, da imamo to razpravo. Ne gre za žaljenje Mačarov. Mačare spoštujem, ampak gre za postavljanje pod vprašaj te nesrečne, to nesrečno situacijo kajti to, kar sedaj počne Mačarska, se lahko pa je v kateri koli državi. Hvala, gospod Šogor. Thank you. Hvala, gospa predsedujoča. Od leta 90 sem se naučil eno stvar. Ni pomembno, kakšno vlado imamo na Mačarskem. No, tudi danes, naprimer, vedno najprej berem časopise opozicije, potem pa časopise vlade. Ampak v tem primeru sem bral samo časopise opozicije in citiral bom enega, 28. april. To je levičarski časopis. In sedaj citiram v mađarščini, da me ne boste narobe razumeli. gre za vprašanje o smrtni kazni. Dva dni kasneje mediji so pač takšni, da ko Orban govori, pošljajo gospoda Lazarja in ta je rekel, naslednje. Obstaja razprava, ampak gre za razpravo, ampak vlada ne namerava ničesar uvesti. četrti jezik moj je angliščina. No, govorim tudi nemško, ampak eh, nemščina mi gre še težje. Dovolite mi šalo. Kolega Tamaš je danes govoril o ovcah. No, naj vam povem, kako mediji tolmačijo zadeve in kako mi sledimo medijem. To je samo šala. Papež obišče državo in mediji ga sprašujejo, ali veste, da so v soseščini katedrale našli združenje homoseksualcev. Papež pa odgovori, ali imajo združenja homoseksualci in naslednji dan lahko preberemo, ali imajo homoseksualci združenja v naši državi. To je posod v časopisu. To je bila samo šala. No, kakorkoli že. Gospod Louis Michel je zapustil dvorano, spoštujem ga, podprl sem celo njegov predlog spremembe proti mm, volji ELS-a, spoštujem ga, ampak uh, tudi pri demokraciji mislim, da se strinjava. Demokracija ne pomeni, da ima večina absolutno pravico. Ampak liberalci, razmislite, zakaj obstaja dvotretinska večina na mačarskem. Zato, ker so liberalci in socialisti uničili ne samo državo, ampak svojo stranko. Naj končam. poskušam razumeti medije, ne razumem pa komisije in gospoda Timmermansa. Veliko krat govorimo o problemu diskriminacije državljanov, ki so iz manjšin. Sam sem romunski državljan na mačarskem. Vivian Redding nam vedno da enak odgovor. To ni vprašanje Evropskega parlamenta in Evropske unije, to je vprašanje držav članic. Ko govorimo o citatih medijev iz moje države, pa vse ljudi kaznuje zato, ker izvajo zakonodajo. Lastnina manjšin se nacionalizira Mene ne skrbijo mediji. Mene skrbi nekaj drugega. Mislim, da bi v tej dvorani morali govoriti o teh zadevah, ampak ne samo o mađarskem, ampak tudi o drugih državah. Thank you and uh, Mississippi. Very shortly. I fully agree with. Hvala. Se strinjam, da ne smemo vedno govoriti o mađarskem. Zato lepo prosim, da Orbano poveste naj spremeni svojo politiko. Drugič. V prvem komentarju sem to nakratko že povedala. Torej, v moji državi, če se zgodi grozen zločin, se ljudje začnejo spraševati, ali ne bi bilo morda dobro ponovno uvesti smrtne kazne. Če, če bi se to zgodilo, mora moja vlada takoj reči, razumemo vaša čustva, ampak smrtna kazen ne pride v poštev. Ni nobene potrebe po razpravi v zvezi s tem. Na vprašalnik se ne bomo vračala, ampak velja enako. Če pošljemo pismo konferenci predsednikov, potem po mojem ne bi bilo dovolj, da rečemo, da je seveda jasno, da če bi država razmišljala o uvesti, uvedbi smrtne kazni, bi mi morali razmišljati o sedmem členu. To je jasno. Ampak jasno bi morali tudi povedati, da vprašan, vprašalnik, ki ga ne smemo omeniti, in razprava, vlade o smrtni kazni že pomeni ta kršitev naših urednot. Hvala. Monika Holmajer. Monika Holmajer. Um, Spoštovana gospa Virgil Cilpel, spoštovane kolegice in kolegi, pri zadnji točki sem drugačnega mnenja. Menim, da lahko previdne izjave voditelji držav tudi umaknejo. Razumem, da je treba biti občutljiv. Ko pa gre za populistične razprave v neki državi, pa se jih je treba lotiti. Samo odgovorno je treba postopati v tem primeru. V tem primeru smrtne kazni je mađarska vlada konsekventno in zelo jasno dejala, da smrtna kazen za njo ne pride v poštev. Gospa Kaufman je govorila o lažni, lažnem razburjenju. In eh, ne gre samo za navajanje primera Mačarske. Pred pol leta smo govorili tudi o Češki, ko je šlo za socialistično vlado in eh, takrat eh, ni bilo večjega razburjenja. Tega nismo takrat izpostavili pred pol, pol, pol leta, ker so bile zadeve jasne, tako za nas, kot za češko vlado, da dejansko ne želijo uvesti smrtne kazni in zaradi tega tega nisem omenila odboru, ker se je hvala Bogu zelo hitro ugotovilo, da ne bo prišlo do nikakršne ponovne uvedbe smrtne kazni na češkem. Strinjam se tudi z vašim mnenjem, da uvedba smrtne kazni bi bila tudi zame povezana s sedmim členom, ker gre tu za načela, dobra načela temeljnih pravic v Evropske uniji, da smo proti smrtni kazni. Vemo, da smrtna kazen obstaja v številnih državah sveta, tudi v demokratičnih državah jo najdemo. Ampak stališča Evropske unije se nam zdi to napačno menimo, da je to proti temeljnih pravicam. In um, vedno bom zagovarjala to starišče, ne obravnavam tega z populističnega, ne, li, populističnega vidika. Vprašanje smrtne kazni v vsak primer ni primerno za lahkotne razprave. To je zelo resna tema. Tako da si glede tega želim, da se ne bi ozirali samo na Mačarsko, Ne glede na to, kako zelo kritično gledam na določene razplete na mačarskem in v kratkem se bom dotaknila zelo kritično tudi vprašalnika. Naprimer, poglejmo si Bulgarijo. Cela ozemlja se prodajajo Rusiji za nič evrov kot za izven ozemeljska področja in v odboru Libe takrat ni bilo nikakršne razprave o tem. Dovolite mi še trenutek. Naj povem do konca, prosim. Vprašanje, ali na ta primer je bil v Bolgariji popravljen strani Evropske komisije, ker ta postopek potem ni bil dovoljen na podlagi razprav. Ko sledimo nekaterim medijskim strukturam, ki so bile kupljene od zunanjih sil, to povzroča zaskrbljenost. To ne velja samo za Mačarsko, ampak naprimer tudi za Romunijo in deloma je to veljalo tudi za ruske nacionaliste na bulgarskem, ki so sedaj bankrotirali. Seveda je treba o teh vprašanjih razpravljati, ampak na takšen način, In sedaj bom čisto jasna. Gospa Kinga Gal se je počutila osebno napadena, tudi strani kolega Mišela. In treba je upoštevati, da v našem parlamentu sedijo tudi ljudje, ki prihajajo iz te države in se borijo za demokratične pravice in z njimi je treba postopati dostojanstveno. In gospa Kaufman, ne napadam vas, pravzaprav se mi je zdel vaš prispevek pozitiven. To imam v mislih. Uh, Luija Mišela, ki je pravzaprav dokaj osebno napadel um, kolegico. In s tem nimamo v mislih gospe Kaufman ali gospe Sipal, naj bo čisto jasno. Mislim, da moramo biti torej pri razpravah nekoliko previdni. Opažam pa tudi, da, špansko, da bi morali špansko um, varstveno ureditev urezit, umestiti na dnevni red. To je konzervativna vlada. Zdi pa se, da to ni težavno. Potem prihaja težav do tež, nekaterih težav tudi pri socialističnih vladah. Nekatere države uvajajo to vrstne zakone zaradi tega, ker morda realnost obravnavajo drugače, ker so morda pod um, določenim pritiskom, mi pa lahko z, ne, z nekolikšno distanco obravnavamo zadeve. Želim si torej pravične razprave. In če me ravno sprašujete po vprašanjih glede vprašalnika, Kingo sem prosila, da mi predložite vprašalnik, ker ga prej še nisem videla. Nisem ga poznala in zdi se mi nespremljiv. tako kot eh, nekatere druge skupine v okviru Evropske unije, bi si morali tudi mi prizadevati za resen prispevek strani našega odbora, kaj lahko storimo glede tega seznama vprašanj. Tam najdemo tudi izjavo, da je Brusel kriv eh, za napake v, na mačarskem in mislim, da je to šokantno, da je pač Brusel odgovoren za to vrstno migracijsko politiko. To je nespremljivo, ker eh, nismo mi sprožili migracijskih tokov. Določeni dogodki drugod so jih. In nekatere države članice so pač izpostavljene posebnim pritiskom zaradi tega, ker ljudje umirajo v sredozemlju in v podsaharski Afriki. Zaradi tega razpravljamo in treba je voditi resne razprave. Želim si, da bi res poskusili, da kot skupnost eh, pač ne bi zapostavili tudi strahov državljanov. Populisti res izkoriščajo določene globoke strahove, da prihajajo migranti, ki nam bodo vzeli delovna mesta in tako naprej. V tej razpravi mora biti popolnoma jasno, da to tudi ne drži. Zastavljati takšne vprašanja se mi zdi nespremljivo in nespremenljivo se mi zdi, da takšna vprašanja zastavlja vlada. To lahko čisto jasno povem. Državljanom pa moramo dati na voljo odgovore in občutek imam, da si pri naših stališčih nismo tako vsak sebi. Lahko bi zauzeli celovit pristop do migracij, do migrantov in beguncev. Tako bi lahko prek obravnave številnih vprašanj pokazali, da Evropska unija ima koncept. Po drugi strani pa so države članice pogosto zavrnile ta usklajeni pristop. Roko na srce res je bilo pogosto tako, da sta bi, si bila Evropski parlament in komisija bliže, ko je šlo za celovite pristope glede razvojne pomoči ali migracij pri sprejetju zadnjega poročila smo se skupaj s komisijo borili da za to, da bi prejeli več sredstev za mm, razvojno politiko in migracijsko politiko in tudi za Frontex. Mislim, da ste omenjali nekatere tu, samo sama sem želela še izpostaviti ta vprašanja. Kolegica Kiniči je dejala isto. Gospa Srđetini, če so kolegica Kiniči in tudi drugi pred eh, menoj govorili nekoliko dlje, bi tudi sama rada podala pozoren odgovor in upam, da ga boste upoštevali. Mi kot ELS ne želimo nikakršnega zlonamernega populizma in zaradi tega teh izjav ne sprejemam. Bi pa želela imeti možnost podati trne argumente državljanom, da bodo vedeli, da Evropska unija dela na resni strategiji, ki bo v veliki meri prispevale k razrešitvi vprašanj beguncev. Ko pa pravite, da se teh vprašanj lotevamo samo populistično, to ni res. Torej, sodelujemo in zato ravno razpravljamo o vprašalniku, ampak izhodišče gospe Sipa zagotovo ni osnova za resno razpravo. Samo toliko, da bo jasno. Yeah, no. Gospa Intveld čisto na kratko sem se želela odzvati, preden bi se odzvala kolegica Holmajer. Zelo sem že naveličena. Veliko krat smo imeli to razpravo in eh, strinjam se z veliko tega, kar je dejala Monika Holmajer, ampak z enim pa ne, ko gre za migracije. Šlo je tudi za razprave o neodvisnosti sodnega sistema na Mačarskem, neodvisnosti centralne banke, davčna ureditev, zakonodaja na področju medijev in podobno. Tu ne gre samo za vprašanja migracij. In čisto iskreno, vedno znova se ponavlja ta razprava in potem argumentiramo, ali ne govorimo o mađarski ali drugi državi, ali gre tu za strankarsko pripadnost ali ne. In um, z veseljem vam podam nabor kritičnih vprašanj o liberalni vladi na nizozemskem, ki sem jih že zastavila. Ampak ne bom se spuščala v, v ta vprašanja. Kritiziram vse, za katere mislim, da so upravičeni moje kritike. Ampak moja skupina je vedno znova želela drugačen mehanizem. Potrebujemo obvezojoča pravila, potrebujemo mehanizme za spremljanje vseh držav članic, zato da lahko posežemo, kadar je to potrebno, tako da lahko sprejmemo sankcije proti državam, če je to potrebno. Tako da ne bo treba govoriti samo o Mačarski in gospodu Orbanu, ampak o vseh državah članicah. Naprimer, bi lahko bi imeli tudi točkovnico. Dopoldan smo razpravljali o pravosodni točkovnici. Gre za spoštovanje temeljnih pravic in vladovino prava in eh, pripravimo takšen pregled stanja za vse države članice vsako leto. In razprava je potekala tudi na plenarnem zasedanju in na moje presenečenje je bilo veliko konsenza v dvorani. In dva se samo nista strinjanja. Mislim, da nekdo iz fašističnega konca in gospod Timerman si bil tisti, ki se ni strinjal. Dejal je, da potrebujemo samo dialog in ne potrebujemo nadaljnih instrumentov. Ampak to ni res, potrebujemo jih predlagam, da kot Evropski parlament izdelamo takšen uh, mehanizem. Če gospod Timmermans tega ne, leži, ne želi ali pa komisija tega ne, ne želi, to lahko oblikuje parlament in na to lahko to predložimo Timmermansu. Sicer nekateri v Evropskem parlamentu ne spoštujejo skupnih evropskih eh, pravic, ampak večina poslancev spoštuje skupne evropske vrednote, tako da zagovarjamo jih in izoblikujmo skupaj nek mehanizem, zato da bomo zapolnili vrzel med zakonodajo in členom sedem. Zagotovimo torej, da ne bomo v prihodnosti imeli več razprav o Orbanu ali kateri mačarski ali kateri koli drugi državi, temveč da bomo razpravljali o tem, kako zagotoviti spoštovanje človekovih eh, pravic in vladavino prava v Evropi. Niedermüller. Najlepša hvala in zadnje je gospod Niedermüller. Pravi, da me najom kešijo, jaz idem kjet, bom da to srednjih pond. Najlepša hvala. Predsedujoča, čas pritiska na nas, tako da bom čisto kratek. Torej, čisto na kratko. Veseli me, da je gospa Holmajer dejala, da je ta vprašalnik uh, eh, nespremljiv in veseli me tudi, da je predlagala razpravo o tem vprašalniku v odboru. Ta vprašalnik ni samo manipulativen in populističen, navaja tudi laži. Ni migrantov, ki bi radi delali na mačarskem in to je res uh, drzna laž, bi lahko rekli. In današnja razprava ni razprava proti um, mm, Mačarski. Um, mm, ne želimo na njo skazati s prstom. Je pa res, da je Mačarska že dlje časa, da, da se je že večkrat znašla v nasprotju s človekovimi pravicami. Tako da vidimo, kako pomembno je braniti temeljne pravice Evropske unije. Eh, Najlepša hvala za to živahno razpravo. Razprava je bila zelo zanimiva. In predsednika našega odbora, gospoda Morajsa, bom prosila, da pripravi dopis, ki bo predstavljal odgovor na dopis gospoda Šulca. Torej, dopis bo osnovan na razpravi našega odbora danes. Ta dopis bomo pripravili in eh, poslali do 13. maja. Časa torej ni več veliko. Na podlagi nekaterih predlogov in na podlagi razprav danes bomo skupaj z gospodom Morajasom oblikovali odgovore na vprašanje gospoda Šulca. Kaj pa odgovor strani komisije na vprašanja, ki smo jih zastavili? Rada bi, da vsaj komisija sama pove, da nima odgovora. Gospa Sargentini, ne gre za to, da bi imeli odgovor ali ne. Poslu prisluhnila sem razpravi, poslušala sem. In mislim, da sem bila dokaj jasna na začetku svoje predstavitve. Gospa Hoffman je večkrat dejala, da komisija ne more delovati na podlagi posvetovanj. Glede posvetovanja komisija m, že začela razprave, ampak formalno ne moremo začeti postopka posvetovanja s katerokoli državo članico. To, kar vam pa lahko povemo, je, da zagotovo ne podpiramo pogajanj, ki so že javna in ki temelijo na podatkih, ki niso resnični in če si pogledam samo posvetovanje. In mislim, da je podpredsednik komisije, gospod Timmermans, že govoril o tem, da to posvetovanje temelji na pristranskosti in da so zastavljena celo zavajujoča vprašanja, ki izražajo mm, pristranskost do migrantov in ki in vprašalnika ne moremo obli, obravnavati kot orodja za oblikovanje dobrih politik. To je vse, kar lahko rečem. Jo, eh, Hvala, lepo vas eh, je, vam je bilo prisluhniti danes, gospa Mišel. In naslednje zasedanje v Strasburu bo potekalo 18. maja med 7. Eh, in 39. uro, na to 26. Mara, maja in na to 4. junija. Najlepša hvala. Thank you. Thank you. It's true.